Good afternoon, ladies and gentlemen. Dobro dan, kolegice in kolegi. Dobrodošli nazaj na seji odbora EMPL. Nadomeščam gospo Kozlovo. Bomo nadaljevali s točko sedemnajst, in sicer evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik, za poslanje socialnih vidikov v letnem predlogu za leto 2020 bom kar začela z gospod Peti. Eh, excuse me, Klara Dobrev. Zdaj se pravičujem, Klara Dobrev, izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa, bom govorila mačarsko. Tako da si prosim nadenite slušalke. Előjáróban hadd említ. Hvala lepa. Naj začnem s tem, da povem, da imamo dve glavni dejstvi pri povišanju plač. To smo lahko videli v zadnjih letih nismo prišli do tega, da bi se sedaj stanje in življenje delavcev, najrevnejših delavcev, izboljšalo. Vsak šesti delavec zasluži res najnižjo plačo in ta trend se samo še krepi. Ne gre samo za to, da to spodkopava demokracijo, ne, to spodkopava tudi našo konkurenčnost časi, ko so slabše kvalificirani delavci, slabše, tisti, ki so slabše zaslužili, lahko vodili in peljali družbo naprej. Ne, če bo tako šlo naprej še zdaj, potem so družbe obsojene na propad. Veliko govorimo tudi o inovativni Evropi, seveda, ko govorimo tudi o konkurenčni Evropi boj proti podnebnim spremembam je eden glavnih ciljev za nas. Od stotine milijonov evropejcev pričakujemo, da bodo svoj vsak dan spremenili, kar naenkrat. Kako se oblačajo, oblačijo, kaj uporabljajo za grete in tako dalje. In tako se bodo potem spremenila tudi podjetja. Marsikatero delovno mesto bo izginilo. Če teh ljudi ne bomo pritegnili na našo stran, potem lahko imamo še tako lepe politične cilje, pa uspeha ne bo. Če nam ne bo uspelo v tem prehodnem obdobju zagotoviti dovolj varnosti, potem smo obsojeni na propad. Ko govorimo o socialni Evropi, govorimo tudi o socialnih vidikih zelenega dogovora in tudi o tem, da se borimo za bolj zeleno Evropo. Ravno zato v svojem poročilu poskušam omeniti naslednje točke. Ključnega pomena je, da davčni sistemi, sistemi subvencij, v državah članicah se uredijo tako, da se bodo razlike med plačami zmanjšale. Prav tako moramo ukrepiti pravice sindikatov. Potrebujemo celovito strategijo proti evropski revščini. Prav tako se moramo osredotočiti na to, da se vedno slabši rezultati v šolah veliko krat potem zgodijo zaradi revščine. In zaradi tega, ker so to otroci iz skupin, ki so najbolj ranljive. Zagoditi moramo ustrezno izobraževanje tudi teh skupin, potem pa tudi pravice žensk na delovnem mestu. Tudi tukaj moramo položaj izboljšati. Veliko smo že postorili, ampak ne dovolj imamo vedno nove izzive, s katerimi se soočamo. Zaposlovanje mladih žensk in tistih, ki želijo vstopiti na trg dela, je nekaj, kar povzroča specifične težave. Potem pa so še dodatni izzivi. Tiste, ki se ukvarjajo z družino, s starejšimi sorodniki ali bolnimi sorodniki, morajo tudi ostati na trgu dela. Tudi za njih moramo ustvariti določene možnosti. Bolje moramo poskrbeti za varstvo otrok, prav tako pa moramo poskrbeti tudi za socialo. Ekonomija bo v naslednjih letih po vsej verjetnosti rasla počasneje. Zato je pomembno, da opozorimo tudi na posledice upočasnitve in da se kaj naučimo tudi iz kriznega upravljanja leta 2008 in 2009. Videli smo, da socialnih izdatkov ne moramo več rezati. Videli smo, kakšne učinke to ima ima za razvoj družbe in tudi za konkurenčnost ekonomije. Vsi ti vidiki so enakovredni, ne bomo imeli zelene, ne bomo imeli konkurenčne Evrope, ne bomo imeli močne, trajnostne Evrope brez socialne Evrope. V svojem poročilu sem želela torej izpostaviti te točke. Do 28. januarja pa lahko podate predloge sprememb. V angleščini, ker ni veliko časa in resnično upam, da bo Evropski parlament tako poslal jasno in odločno sporočilo. Pomen socialne Evrope je ostal kot prva prednost naloge, to se je še ukrepilo. Hvala lepa. Uh, so Hvala ja, lepa, da ste predstavili osnutek uh, poročila. Imeli bomo prvo izmenjavo mne s koordinatorji. Najprej gospod Tratk, izvolite. Ja, hvala lepa, predsedujoča. Poročevalka, hvala lepa za poročilo za delo, ki ste ga upravili do sedaj. Hvala lepa tudi za intenzivno pripravo na pisanje tega poročila in tudi že na izmenjavo z nekaterimi poročevalci v senci na to temo. To, kar sem slišal danes in to, kar sem slišal že na naših sestankih, je zapisano tako, da lahko rečem, da gre vse v pravo smer. Nekaj podrobnosti bomo morali še dodati ali spremeniti. Ampak kot poročevalec v senci se veselim prihodnega sodelovanja z vami in želim vam vse najboljše pri vašem delu. Madam Jankerius, please. Gospa Jankerius, izvolite na kratko. Hvala kolegici Klari za predstavitev tega poročila in za njeno delo ko sem jo prosila naj napiše to poročilo, sem se začela zavedati, da pravzaprav to pade ravno v čas božičnih počitnic in da časa ni veliko. Tako da se ji zahvaljujem za to delo, ki ga je doslej opravila. Nimam veliko komentarjev glede vsebine. Morda bom o, m, do 28. januarja pripravila kakšen. Morda bom pripravila kakšen predlog spremembe, vendar to bomo videli še v razpravi s poročevalci v senci in poročevalko. Hvala lepa, gospa Vambren, izvolite. Hvala lepa, gospa. Predsedujoča, najprej hvala poročevalki za njeno delo, ki meni, da gre v pravo smer, veseli nas, da se Evropska komisija tako uh, eh, zauzema za uh, trajnostni razvoj in vključitev stebra socialnih stebra. Mislim, da je to v dobro smer. Ta letna strategija je v del kon, konteksta ekonomske negotovosti in socialnega vidika ne smemo spregledati. Evropska komisija je pripravila to strategijo znotraj bolj, eh, bolj globalne strategije zelenega dogovora. Potrebujemo pravično in trajnostno strategijo, ki ne sme nikogar postiti ob strani. Uh, Romski delavci potrebujejo nove eh, veščine. Moramo spodbujati izobraževanje in preučitev. Potrebujemo instrumente in sredstva in nasplošno države članice morajo izvajati priporočila komisije iz tega semestra. Se pravi, čujem, ali lahko govorite počasneje? Hvala. pri ekološkem prehodu pa to ni dovolj. Moramo paralelno zagotoviti tudi pravično Evropo, Evropo so, socialne države. Tudi digitalizacija vpliva na zaposlovanje. In soočamo se številnimi izzivi, zlasti za platformne delavce, ko gre za njihove socialne pravice in kljub eh, zagotovljeni rast leta 2020 se bo morda evropsko gospodarstvo vendarle soočilo z določeno upočasnitvijo rasti. In eh, to pomeni tudi grožnjo eh, tveganja revščine zlasti za ženske. To lahko pomeni, da bo še več žensk morda izključenih in prekernih. Zato potrebujemo finančne instrumente za boj proti revščini. Tako da se spodbuja zaposlovanje mladih s pomočjo Mm, javstvo za mlade, prav tako pa potrebujemo javstvo za otroke, potrebujemo več socialne vključenosti, moramo se biti proti revščini, moramo okrepiti zaposlenost in zaposljivost mladih. Kot poslanci moramo biti previdni zato, da se ohranijo nivoje financiranja iz skladov. Dobro, da imamo prvo fazo posvetovanja z socialnimi partnerji glede minimalne plače in to mora eh, biti podlaga za konvergenco navzgor. Eh, gospodarstvo mora služiti ljudem, zato moramo okrepiti socialno razsežnost evropskega semestra, zato da bo res pravi instrument. Uh, ki bo pomagal Evropi uh, socialne države. In pri čemer se bomo tudi lotili uh, izzivov digitalizacije in podnebnih sprememb. Hvala v imenu zelenih. Bi se zahvalila eh, Klari Dobre za odlično delo. Pozdravljam. Fokus v tem snutku prišlo glede tega, da je komisija pripravil kver za minimalno plačo in da bi zmanjšali razliko med plačami med moš, moških in žensk. Pripravili bomo določene predloge sprememb, pozivamo pa Evropsko komisijo, naj pripravi okvir za strategijo za boj proti brezdom, brezdomstvu. In ta strategija mora biti proaktivna in reaktivna, potrebujemo ukrepe. Eh, ki temeli tudi na podlagi eh, podatkov, ki bodo podali nevladne organizacije. Veselimo se sestanku poročovcev v senci in hvala še enkrat z moje strani. We'll continue with Ms. Sorrell, please. Frau Vorsitzende, Frau Schatterin, auch ich. Hvala lepa. Tudi jaz bi se vam rad zahvalil za to poročilo. V poročilo izhajate iz tega, da je zeleni dogovor nekaj, kar bo vodilo do nove rasti in blagostanja. Mislim, da je ravno obratno res. Novi zeleni dogovor uničuje dobro plačena delovna mesta. Tisoče, ne govorimo samo o premogu, govorimo tudi o jeklu in avtomobilski industriji. Samo v Nemčiji bo 410 tisoč delovnih mest odpadlo. To je v študiji Zvezdne vlade. Jeklo in premog sta temelj te unije. In če posekamo drevesu korenine, potem drevo umre. In vem, kaj se bo zgodilo z EU. Anglija ne, ne zapušča brez razloga. Veselilo pa me je, da ste se lotili prave težave v poročilu, namreč brezdomce, brezdomce je v Evropi vedno več, razen finske. Dejansko so razvili koncept, ki jim lahko pomaga, to si moramo intenzivno ogledati, morda bi to bila rok rešitev za vse bistvu pa moramo govoriti o tem, zakaj je tako, zakaj so najemnine tako visoke. Najemnine so v Nemčiji v zadnjih desetih letih se zvišale za več kot 50 odstotkov. Zakaj? Evropska unija je tudi kriva za to. Sedaj, ko imamo negativno obrestno politiko, potem ljudje bežijo v zlato in potem so nepremičnine vedno draže in tako tudi najemnine. Potem imamo nezakonite priseljence, priseljence iz vzhodne Evrope vsi morajo nekam. Vedno več ljudi na področju iskanja stanovin, potem pa rastejo seveda tudi najemnine. Pri večini težav, ki jih imamo, in glavno krivdo nosi EU. Polska, please. Gospa Rafalska, izvolite. E, bardzo dziękuję za takie klarowne, jasne i y, e, Mm, Prekonujoče. Hvala lepa. Hvala lepa za to zelo jasno predstavitev poročila. Ni so poročila vedno tako jasno predstavljena, zato se zahvaljujem še prav posebno za to. Obstajajo nekatera področja, ki so zelo pomembna, socialna izključenost, brezdomstvo, pa invalidi, o tem je govoril kolega iz Nemčije. Prav tako obstajajo še nerešena vprašanja socialnega neravnovesja. Težave na področju trga dela in z brezposobnostjo na splošno, lahko rečemo, da so razmere na trgu dela sedaj nekoliko boljše kot v preteklosti. Ampak če je više rast, moramo potem socialne investicije tudi usmeriti v izboljševanje socialnega področja. Ko govorimo o potrebah, v bistvu pomislimo na jamstvo za otroke, najnižjo plačo in sedaj nestrpno čakamo na to, da bomo izvedeli, kakšne bodo rešitve, kajti vse to zveni zaenkrat še precej nasplošno. Govorimo o tem, da je financiranje kohezijske politike nekaj, kar mora ostati na ravni kot je sedaj, ne smemo zniževati sredstev. Govorimo še naprej o socialnem skladu in tukaj želim podpreti to, kar je kolega dejal glede zelenega dogovora. Imeti moramo socialno Evropo in zato se zastavlja vprašanje, ali je zelena Evropa taka, da misli na delavce, ki ne bodo kar tako dobili novo delovno mesto, ki, ki bodo dobili novo delovno mesto zato, ker nastajajo nova ali samo zato, ker stara odpadajo. Potrebno bo imeti trajnostni, pravičen prehod vseh socialnih težav tudi ne bomo razrešili v tem dokumentu Evropskem semestru. To je tudi jasno. Be... In zadnja govorica bi morala biti gospa Pereira, imenu Gue, vendar je ni. Dobro. To je to. Gospod Koša. Hvala lepa za besedo. to poročilo. Sprema Evropski parlament vsako leto in Evropski parlament spremlja to temo z velikim interesom, veliko predlogov sprememb smo dobili in to poročilo potem tudi vedno pokaže stališče parlamenta. Veselim me, da razpravljamo o tem poročilu in o tem, s katerimi socialnimi izzivi se bomo soočali v prihodnosti. Ta naloga je zelo pomembna, tega se zavedam. Zelo veliko predlogov sprememb bomo dobili. Naj pa omenim tri elemente. Zelo pomembno je, da je poročilo uravnoteženo, kaj ti skupine bodo zelo razdaljene, kar se tiče različnih vidikov. Tisti, ki ste zdaj tu in boste podali predloge sprememb, imajo si enak cilj. Vsi si želijo pošteno socialno Evropo, vsi si želijo poštenih rešitev za težave. Ne smemo pa pozabiti, oziroma države članice ne smejo pozabiti in mi v sodelovanju z njimi, da moramo iskati rešitve ravno tako, torej v sodelovanju imam tudi sam tri predloge sprememb in upam, da bo besedilo to upoštevalo. Zelo se strinjam s tem, da mora evropski semester še naprej ostajati instrument evropske ekonomske in socialne politike. Naj pa upozorim predtem, da ne bi obrali preveč usmeritev znotraj tega evropskega semestra. Zazemam se tudi za razširitev tem, ampak najpomembnejše vprašanje je, kako zagotoviti socialno pravičnost. Kar se tiče minimalne plače, pa smo vsi že prisluhnili kandidatom za komisarje in celo sam komisar je takrat dejal, da misli, da ne bo evropske minimalne plače. Obstajajo države, kjer še vedno ni zajamčene minimalne plače. V Luksemburgu je minimalna plača 2200 evrov, v Bolgariji pa 200 evrov. Torej, seveda, jasno je, da se moramo s to temo ukvarjati še naprej. Bil bi pa prej za tako rešitev, ki cilja na to, da bi vključili v to tudi države članice in potem bi skupaj pripravili določen okvir, zato da bi potem države članice lahko zmanjšale razlike. Kohezija, to je tudi zelo pomembna tema. Imamo zelo pomembne projekte, ki se bodo kmalo začeli, ampak ti projekti oziroma viri so lahko za drug drugega tudi nevarnost. Torej, če bomo iz socialnega sklada jemali sredstva za druge projekte, potem bo to zelo nevarno. Podpiram poročevalko pri tem, da je to nevarno nekako izpostavlja, da ne bomo podpirali korakov, ki bi šli v smeri proti socialni politiki. Lepo pa je tudi, da so omenjeni invalidi, tudi ti potrebujejo našo podporo. Hvala. Naj vas spomnim na roke. Rok za vložitev blagoslovljenja je 28. januar, potem pa jih bomo sprejeli na odboru 20. februarja. Gospa, dobro, bi še kaj dodali? Ne, hvala in veselim se uh, sodelovanja z drugimi političnimi skupinami, tako da bomo imeli močno in pravično poročilo. Prav, gremo naprej na točko 18, osnutek poročila. Oziroma, to bi morali obravnavati ob pol štirih. Mislim, da še nismo vsi. Bomo počakali. moramo počakati vse na predstavnike komisije in tudi na poročevalce, to bi nam pomagalo. Torej bomo počakali. Ja, eh, ja, se opravičujem vsem zato, ker ste morali čakati. Bomo torej odpovedali to, da imamo uh, določene ure v dnevni redu za točke, ker mislim, da bomo tako. Eh, bolj učinkoviti, vendar tokrat eh, moramo počakati, ker tu še niso vsi poročevalci v senci in res ne je bilo prav, da jih ne bi počakali. Torej bomo počakali še nekaj minut, prosim.

Okay, dear colleagues, it looks like... Dragi kolegi, zdi se, da smo sedaj vsi. Hvala zlasti poročevalcu, ki je lahko prišel nekoliko prej. Mislim, da res ne smemo več imeti ur na dnevnem redu, ker nas to upočasni. In mislim, da nam bi lahko šlo veliko bolje glede časa, če tega ne bi bilo. Torej, točka 18 osnutek eh, poročila o boljšem sodelovanju med javnimi zavodi za zaposlovanje. Bom kazala besedo poročevalcu, izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Bom govoril portugalsko. Z veseljem sem se lotil tega poročila. Gre za temo, ki zadeva pravico do zaposlovanja in tudi socialno vprašanje in to se mi zdi zelo pomembno za evropske državljane. Evropa se ne odziva na zahteve državljanov glede zaposli, zaposlitve in socialnih pravic, vendar ne smemo pozabiti, da je cilj načrta za zaposlovanje in socialnega napredka nekaj, kar je zapisano v temeljnih eh, pogodbah Evropske unije in tega se moramo držati. Ta predlog eh, komisije je eh, nekaj, kar temelji na okviru iz leta 2014, gre za omrežje Zavodu za zaposlovanje in pomembno je, da se ta pobuda nadaljuje, da se izmenjujejo izkušnje, da se izmenjujejo uh, informacije med javnimi zavodi za zaposlovanje Evropske unije. Gre za zelo pozitiven predlog komisije. In prav tako je tudi povezano, to, torej tudi povezano z financiranjem večnega finančnega okvira. To se mi zdi pomembno. Pomembno je, da je komisija uvedla sklic na Evropski socialni stebr in da omenja tudi um, cilje trajnostnega razvoja v točkah 3 in 4. menim, da je treba vložiti določene uh, predloge sprememb, zato da bomo besedilo še izboljšali. Sam sem jih predlagal 16. Treba je eh, torej, črtati sklice na strategijo 2020, ki je sedaj že eh, zastarela um, moramo vključiti aktualne cilje iz šlino 3.9 pogodbe o delovanju Evropske unije. Potem, kar zadeva omrežje, člen 4. To smo obravnavali v, v predlogu spremembe 11. Potem obravnavamo v blagoslovenbe 14 invalidne delavce. Prav tako smo omenili to, da je treba posodobiti in okrepiti javne zavode za zaposlovanje. To se mi zdi zelo pomembno in pomembno, da to vključimo v besedilo. Prav tako je pomembno, da omenimo spremembe, s katerimi se soočamo na trgu dela. Evropski parlament meni, da moramo zaščititi delavce, reljive delavce, ki se soočajo s premembami in s katerimi se bomo še soočili na trgu dela. Jasno je, da javni zavodi za zaposlovanje se morajo spremeniti in med sabo se morajo učiti, zato da se bodo lažje spopadli s temi izzivi. ne gre zgolj za učenje e, drug od drugega, temveč gre za to, da bi to omrežje javnih zavodov za zaposlovanje se lahko odzvalo na obstoječe težave na trgu dela, ki obstaja še v številnih državah članicah. Vemo, da obstaja veliko brezposelnosti mladih v nekaterih državah in torej moramo najti konkretne rešitve za vse te težave komisija je predlagala, torej, da bi znova obnovili to omrežje za naslednjih sedem let. To se mi zdi koristno. Morda bi lahko to omrežje institucionalizirali dokončno. No, je pa res, da že teh sedem let nam bo omogočilo veliko napredka in uh, morda bi lahko na osnovi tega tudi potem kaj več naredili. Evropski parlament bo seveda spremljal delo tega, te, tega omrežja in, in predvidel sem torej tudi to možnost, uh, da bi to ohranili na dnevni red Evropskega parlamenta in menim, da bodo tudi drugi poslanci še kaj predlagali, druge predloge sprememb, zato da bomo pripravili dobro, dobro poročilo. Kajti eh, ta pobuda komisije je zelo dobra, to tudi cenijo države članice in vsi deležniki. Dobro, sedaj bomo imeli kratko izmenjavo. Poročevalce v senci. Najprej gospa Skite, da izvolite. Hvala lepa. Hvala, gospod Pizarro, za vaše delo. To je bilo zelo temeljito delo in zelo osredotočeno. Omrežje eh, zelo dobro deluje, zavodi za poslovanje med sabo dobro sodelujejo in s tem se pomaga državljanom po vsej EU, da si najdejo delo. Torej, to omrežje eh, kaže na to, kako lahko Evropa ustvarja delo, dodano vrednost, ko gre za trg dela. Omrežje modernizira eh, to javne zavode, zavode in javni zavodi so za tega bolj učinkoviti, bolj zmogljivi. Eh, zelo dobro je, da imamo izmenjavo dobrih praks in skupne standarde, tako imenovani benchmarking če želimo izkoristiti to, kar smo že dosegli, potem bi si želeli nadaljno krepitev sodelovanja. Še vedno lahko marsikaj zboljšamo samo v mrežju. Eh, največja težava prihodnih letih pa bo sprem, to, da se trg dela spreminja, delo se spreminja in to je treba izpostaviti. Trg dela bo. Mm, torej se spreminjajo zaradi globalizacije, digitalizacije, robotizacije in delavce bo treba mm, preučiti. In vi ste omenili določene izjive, gospod Pisaro. ELS pa bi rad povdaril še naslednje. Potrebujemo poklicno usposabljanje, zlasti v upoštevanju potreb gospodarstva. Digitalizacija dobavi in popraševanja trgu dela in pomembno je tudi sodelovanje z drugimi zavodi za zaposlovanje. To je osnutek poročila, zelo dober osnutek in veselim se sodelovanja z nami, gospod Pisaro, in z drugimi poročevalci v senci, z drugih skupin, zato da bomo dobili zelo dober rezultat. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospa Aljeva Veli, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Govorila bom bolgarsko. Spoštovana eh, gospa predsednica, gospod eh, poročevalec, gospod Pisaro, hvala kolegom. Strinjam se s kolegi, da eh, bodo Evropski zavodi za zaposlovanje pomagali pri modernizaciji zaposlovalnih politik in da bomo izboljšali evropske okvire upravljanja. Podpiram predlog poročevalca, da se osredotočimo na potrebo za aktivno sodelovanje med omrežjem in socialnimi partnerji. Prav tako pa se moramo osredotočiti uh, na to, da okrepimo zaposlitvene svetovalce vložila bom prejo spremembe glede tega, moramo tudi ukrepiti sodelovanje med javnimi in drugimi zavodi za zaposlovanje. Prav tako uh, moramo na ta način pomagati iskalcem dela. Delo evropske mm, mreže se mora nadaljevati in javni zavodi potrebujejo pomoč za to, da se bodo še izboljšali morajo eh, torej eh, vzpostavljati dobre prakse in moramo razviti sisteme medsebojnega usposabljanja izmenjave mnen. Javni zavodi za poslovanje morajo biti spodbujni k temu, da čim bolj uporabijo orodja, ki jim jih nudi digitalizacija. Naprimer, vključevanje podatkovnih baz to je povezava med iskalci delovnih mest in delodajalci. Javni zavodi za poslovanje potrebujejo podporo na nacionalni ravni, zato da lahko zgradijo potrebne zmogljivosti, zato da imajo usposobljeno osebje in tehnično opremo. Prav tako je treba izboljšati ukrepe, s katerimi lahko merimo učinkovitost dela javnih zavodov, tako da zagotovimo, da so ti zavodi res učinkoviti, da vsem koristijo in da nikogar ne izključujejo. Ne bi pa podprla poročevalcevega predloga v odlogu 714, kjer imamo seznam večnem levih skupin. Hmm izmenjava najboljših praks je zelo pomembna za krepitev evropskega socialnega modela, tudi eh, ko gre za izboljšanje pogojev življenja in gospodarski razvoj Unije. Hvala. Gospa predsednica, eh, pozdravil bi delo pročevalca gospoda Pizarra. In zahvaljujem se mu za to, da je eh, upošteval tudi naš eh, predlog. Veseli me, da je podaril pomen vključovanja socialnih partnerjev. To so stvari, ki jih podpiram in so stvari, pa, ki bi lahko še okrepili. Moja skupina bo sledila tem predlogom in bo tudi predlagala predloge, sem glede treh zadev. Najprej bomo predlagali da to omrežje postane trajno, torej da ni omejeno v času. In to odločitev lahko kadarkoli sprememo. Ne gre za to, da bi imeli še eno stalno agencijo, temveč bi želeli uh, z, z, torej zakoreniniti to, da imamo vedno vzpostavljeno to izmenjavo uh, dobrih izkušenj, torej da pač imamo nekašno stalnost, da priznamo to sodelovanje, da priznamo, kako to sodelovanje pomaga uh, našim javnim organom. Drugič, pomembna je kakovost dela teh zavodov. Pomembno je, da pač eh, se zavodi zavedajo, Eh, izzivov digitalizacije, izključenosti in tako naprej. Pogosto mladi niso dovolj izobraženi, potem se recimo soočajo tudi z dolgoročno brezposelnimi in tako naprej. Torej, radi bi, da bi se še prav posebej uh, ukvarjali s kakovostjo dela teh zavodov in prav tako je pomembno uh, izobraževanje zaposlenih. Moramo stalno izobraževati osebe, zato da bodo zaposleni na zavodih uh, uh, dovolj um, izobraženi, zato da bodo lahko pomagali na najboljši možen način iskalcem zaposlitve. Prav tako je pomembno vprašanje izobraževanja za uh, poklice za prihodnost. Naj gre za zelena delovna mesta ali kaj drugega moramo povezati eh, delo ja-, javnih zavodov za zaposlovanje z zelenim dogovorom. Zato se pripravimo na Evropsko družbo jutrišnjega dni. Torej, zelo pomembno je, da imamo vse to pred očmi. Hvala lepa. Madame Zambeli, please. Gospa Zambeli, izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala, drage kolegice in kolegi. Prebrala sem predlog komisije in osnutek poročila in mislim, da je pomembno, da zagovarjamo sodelovanje javnih zavodov za zaposlovanje. In eh, vidimo, da se izkušnje dobre in potrebno je nadaljevati s tem delom in upravljati ta instrument. Gospa Zambeli, ali lahko govorite nekoliko počasneje? menim pa, imamo do leta 2027 še veliko dela. Potrebujemo prestrukturiranje javnih zavodov za poslovanje. V Italiji ne nudijo potrebne podpore. Moramo digitalizirati zavode. Moramo poskrbeti za sklenost med popraševanjem in ponudbo. Zato bi lahko uporabili deloma tudi sredstva novega Evropskega socialnega sklada. Pomembno je, da se izmenjuje informacije med javnimi zavodji za zaposlovanje vseh držav članic. Tako, da si lahko države med sabo pomagajo. Vložila bom predloge strani v tej smeri in upam, da bom s tem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 podpiramo predlog za formalno sodelovanje med javnimi zavodi za zaposlovanje. Tako bi razvili formalno mrežo. In tako bi sodelovanje med državami članicami naredili bolj prožno, kar se tiče zaposlovanja, pa tudi kar se tiče vzajemnega učenja drug od drugega na podlagi primerjav. Zato menimo, tako kot tudi predhodniki, da bi bilo smiselno podaljšati rok do 31. decembra 2027. Značilnost mreže javnih zavodov za zaposlovanje je večanje učinkovitosti teh zavodov in to je tudi bistvo. Prav tako podpiramo različna urodja, kot je redna samoocena. Potem ocenevanje sposobnosti prosilcev, pa tudi nekatere druge podatkovne baze in tako naprej. Mreža je dobro orodje, za podporo javnih zavodov za zaposlovanje in to podpira potem tudi zaposlovanje na splošno v Evropi in to podpiramo. Naj povem, da je pobuda mreže glede učinkovitosti nacionalnih javnih zavodov za zaposlovanje nekaj, kar lahko pozdravimo. Kar se tiče predlogov sprememb, večino pozdravljamo, čeprav obstaja nekaj pomislekov glede nekaterih predlog, glede formulacije. In zato sem podala ogovor na formulacijo, da bi naj sodelovali s tretjimi državami. Sodelovanje je seveda vedno zelo dobro. To prinaša uspeh in koristi. Ampak mislimo, da mora to biti interna odločitev vsake države, ali bomo sodelovali ali ne. Kar se tiče torej javnih zavodov za poslovanje tretjih držav. Po naših ocenah tukaj to ne bi smelo biti urejeno prek zakonodajnega akta. Naši predlogi sprememb bodo poslani pravčasno. Hvala lepa sporočilo, to se jim se zaguje, eh, ni z nami, ker je zbolel. No, časovnica, rok za vložitev predloga sprememb je 30. januar, potem pa imamo glasovanje 26. marca. Gospod poročevalc, bi vi kaj dodali? Hvala lepa. Le nekaj komentarjev glede tega, kar smo slišali. Hvala za vaše predloge, vaše ideje. To je zelo zanimiva razprava. Ne smemo misliti, da je mreža javnih zavodov za zaposlovanje nekaj, kar bo spremenilo vsak zavod v vsaki državi. Ne, to mora vsaka država sama storiti. Mi ne ustvarjamo koordinacije ali evropskega vodenja zavodov. Ne, zavode pač ureje vlade vse države ustvarjamo instrument, s katerim se spremembe pospešijo. In skazalo se, da je ta mreža dobro delovala v zadnjih šestih letih, ljudje se učijo drug od drugega, učijo se med sabo iz dobrih izkušenj, iz slabih izkušenj. Pogovarjal sem se z ljudmi iz Zavoda za poslovanje v številnih državah in eh, načeloma so zelo zadovoljni z delom mreže. Uh, ker jim ta nudi boljše odgovore na določene uh, eh, glede določenih vprašanj, glede težav z vprašanji migrantov, beguncev in tako naprej. In uh, prav tako so recimo dobili informacije, kako se spopasti z različnimi kulturnimi ozadji in tako naprej. Uh, Eh, in seveda pa se veselim eh, vaših predlogov sprememb in se veselim eh, našega nadaljnega dela, tako da bomo pripravili še boljše poročilo. Vprašanje, ali bi se to podaljšali za sedem let ali pa bi se odločili za stalni sistem. Po mnenju parlamenta, po, po mojem za parlament bolje, da imamo Eh, sedemletno obdobje, ker bomo na ta način še lahko sodelovali v tej razpravi. In tudi tisti tis zavodi za zaposlovanje, s katerimi sem se pogovarjal, so rekli, da jim je to všeč, ker bodo na ta način bolj prepoznavni, ker se bo parlament še z njimi ukvarjal. No, o tem se lahko še pogovarjamo, vendar mislim, da moramo imeti v mislih Eh, tudi ta politični vidik te razprave. Sedaj prejemamo naslednjo, naslednjo točko, delegirane uredbe komisije. Najprej hvala gospodu Mrsiju, ki je prišel k nam iz Luksemburga. Mislim, da potrebujemo pravočasne in zanesljive statistične podatke in indikatorje. To je ključnega pomena za sprejemanje politike, ki temelji na dokazih in to velja tudi za socialno politiko. Na ta način bomo bolje uporabljali sklade EU, bolje bomo. Uh, določali moči in šibkosti naših politik in, bomo, in jih izboljšali. Zato potrebujemo podatke. Bom dala besedo gospodu Mrsju, zato da se lahko pogovorimo o predlogih uh, uredb. Uh, torej imamo tri delegirane akte glede določitve števila naslova spremenljiv za področje dohodke in življenjskih pogojev. Imamo delegirano uredbo. Uh, Eh, z ločitvijo števila naslova smernih za področje delovne sile in delegirano uredbo o večletnem tekočem načrtovanju. Izvolite. Hvala lepa, da ste nam dali možnost, da vam predstavimo delo, ki je bilo opravljeno do sedaj pri tem vprašanju. Naj se zahvalim tudi parlamentu na splošno, pa seveda poročevalcev in poročevalcem v senci, ki so sodelovali z njihovimi skupaj z njihovimi ekipami, da smo seveda prišli do te odločitve glede delegiranih uredb. Oktobra. Če mi dovolite, bom zajel vse tri delegirane uredbe, ker so tesno povezane. Zakaj so tu? Razlogi so podobni. Torej, glavna uredba imenujemo jo JES. To je integrirana evropska statistika in to bi naj dal pozitiven signal, zato smo imenovali JES, IESS. To je bilo sprejeto oktobra 2019 strani parlamenta in sveta. Zadeva ključne statistične podatke na socialnem področju. Ta uredba zadeva ključne elemente, ki jih vsakodnevno vidimo v časopisih, kar se tiče zaposlovanja, revščine, zdravja, raven izobraževanja. To so torej ključni podatki za socialno statistiko. Značilnost tega je, da se informacije zbirajo iz gospodinstv. To niso administrativni podatki, to so informacije posameznikov in gospodinstv prav tako. To ponuja bolj celovit sistem za sedem prej neodvisnih anket za trg dela, za potrošnjo, za zdravje na delu, za anketo o zdravstvenem področju, o vseživljenjskem izobraževanju, o uporabi IKT in uporabi časa prvič. Vse to je sedaj združeno. Zakaj torej smo pripravili novo uredbo? Morda je dobro spomniti, da so raziskave, o katerih govorimo, bile pripravljene postopno, ko so se pojavile potrebe, začenši z 90-imi leti, torej smo jih potem prilagajali razmeram in potrebam tistega časa so pa bile samo delno odzivne na razvoj dogodkov, zaradi tega, kako so bile pripravljene, formulirane. Sedaj imamo odločne zahteve od uporabnikov socialnih podatkov, še prav posebno, kar se tiče evropskega semestra, ta igra pomembno vlogo pri socialnih informacijah, kar se tiče evropskega stebra socialnih pravic. To je 80-90 odstotno temeljilo na podatkih iz teh anket. Potem tudi nove prednostne politične naloge, to je ekonomija, ki deluje za ljudi. Tukaj bodo potrebne tudi pomembne socialne informacije, potem trajnostni razvojni cilji, ti so zelo pomembni, kar se tiče socialne razsežnosti in potem še kar nekaj socialnih kriterijev, ki jih pripravila komisija. Jaz cilja k zbiranju podatkovnih zbirk za potrebe politik in tehnične razloge. To združevanje omogoča, da preko vseh zbirk podatkov uporabljamo enake kriterije. Nismo več uh, ločeni. Torej. Uh, uh, tako da lahko torej imamo potem presek različnih kriterijev na različnih področjih. Prav tako, glede aktualnosti. Dobro smo bili glede nekaterih, naprimer glede trga dela, ne pa glede življenjskih pogojev, sedaj bomo boljši. Prav tako bo boljša primerljivost, še pa posebno na področju zaposlovanja. Znatno bomo tudi izboljšali obseg, ki jih pokrivamo, socialno statistiko, prav tako pa smo želeli zagotoviti, da bomo prožni v prihodnje in se bomo lahko prilagajali na prihodnje zahteve politike. Prav tako pa želimo, da breme tistih, ki odgovarjajo, držati pod nadzorom. Tukaj sem abecedno naštel, samo da vam nakažem, vse domene, ki jih zajemamo na treh prosovnicah. Je vse navedeno, ne bom vsega prebral, rad pa bi podal dve pripombi. Prvič imamo kar nekaj novejših, obnovljenih vprašanj, katerih govorimo o teh uredbah, naprimer invalidnost je v vseh anketah, vseh podatkovnih zbirkah, tako da bomo imeli boljše podatke o invalidnosti. Prav tako bomo več vedeli o migrantih in njihovem ozadju, tudi drugi generaciji. Še ena novost, Zbirali bomo podatke o oskrbi za bolne in starejše, o stanovanjskih težavah, še pa posebno tudi o brezdomcih, prav tako o pregeneracijskem prenosu prednosti slabosti. materialna prikrajšanost. In potem prehod v pokoj, to je tudi zelo visoko na dnevnem redu, kakovost življenja, vzdrževanje poklicnega družinskega življenja, uporabo storitev, tudi storitev oskrbe in storitev za neodvisno bivanje. Torej, kar nekaj je novih značilnosti v tej zakonodaji in to je precej novo. Potem pa druga točka, glede tega dolgega seznama. Čudovita stvar teh statističnih podatkov je, da lahko potem prekrižamo katerikoli kriterij s katerikoli. Ko govorimo o invalidnosti, lahko dobimo potem informacije tudi o invalidnosti na trgu dela, naprimer. Ali se invalidi obravnavajo na enak način na trgu dela kot drugi, naprimer in potem invalidnost izobraževanje, invalidnost prihodki, invalidnost in drugi kriteriji, ki jih merimo. Potem enako za migrante, migranti integracija, migranti na trgu dela, migranti na področju izobraževanja, enako velja za spol, starost. Torej poskušamo v tej analizi, pokazati nekatere elemente diskriminacije in jih narediti bolj objektivne. Sedaj, ko sem predstavil glavni, glavno uredbo, recimo temu tako, pa prehajam na tole manjšo piramido, v kateri vidite, da smo skušali razlikovati med kaj moramo zbirati in kako bi to zbirali. Kaj moramo zbirati, to je opredeljeno v uredbi sami, v uredbi yes, pa tudi v delegiranih uredbah. Videli boste, gledali si bomo načrtovanje in naslov spremeljivk čez nekaj trenutkov, kako zbirati podatke, to je pa bolj tehnično, tukaj gre bolj za izvedbene uredbe, tu pa tudi delo še teče. O čem govorimo? Govorimo o tej drugi ravni, ki vključuje načrtovanje, število in naslove spremenjivk. Pred nami imamo tri delegirane akte. Najprej, kar se tiče načrtovanja, kar se tiče določitev števila in naslova spremenjivk za področje dohodka in življenjskih pogojev in tudi, kar se tiče za področje delovne sile. Poleg tega imamo pet tehničnih izvedbenih aktov, ki jih je sprejela komisija v skladu s sedmim členom uredbe, gre za poročilo kakovosti, tehnične elemente, ki so skupni zbirkam podatkov, delovna sila, tehnične podrobnosti glede mesečne brezposobnosti in tako dalje. Delegirani akt o večletnega, o večletnem tekočem načrtovanju. To temelji na četrtem členu okvirne uredbe in tukaj bi naj načrtovali prožno področja za naslednjih 8 let. Prav tako bi naj omogočili prožnost zbirkam podatkom, ki niso na letni ravni za naslednjih 8 let in module, ki jih bomo uporabljali za naslednjih 8 let tiste kriterije, ki niso letni, naprimer za trg dela in za dohodke in življenjske pogoje. Želeli smo omejiti breme po eni strani, po drugi strani pa zajeti več področji. To pomeni, da ne zastavljamo vseh vprašanj sistematično vsako leto, še prav posebno, če gre za bolj strukturna, zato da imamo dovolj manevrskega prostora. Imamo nekakšno rotacijo modulov. To večletno načrtovanje pomaga uporabnikom vam, da bolj globalno gledate na vse, kar bo prišlo in da, lahko, da veste, kaj lahko pričakujete kdaj. Prav tako pa dovoljujemo nacionalnim statističnim uradom in Eurostatu, da predvidevajo in bolje upravljajo z bremenom zbiranja podatkov. Ko govorimo o prilagodljivosti, pa ustrajamo pri dejstvu, da nam ta okvirna uredba dovoljuje redno revizijo večletnega tekočega načrtovanja, zato da upoštevamo izzive in priložnosti, ki jih predlagajo tudi uporabniki na bolj prožen, prilagodljiv način. Drugi, drugo delegirano uredbo, ki jo imate pred sabo, tukaj gre za število in naslove spremenjivk za področje delovne sile. To temelji na šestem členu uredbe JES, malo nam zmanjkuje časa. V tej fazi smo predlagali, da bi v tej delegirani uredbi zajeli le ključna področja in module, ki se bodo izvali 2021. Tukaj bo govor o migrantih. To pa bo potem postopno dopolnjeno, dokler ne bo opredeljen cel nabor podatkov, za 2022 pričakujemo, da bomo predstavili regirano uredbo o poklicnih veščinah. Prav tako pa 2020, do konca letošnjega leta, pričakujemo še nekatere druge delegirane uredbe, tudi kar se tiče pokojnin in udeležbe na trgu dela in to bo leta 2023. Letos to bo verjetno novembra. Kar se tiče tretje delegirane uredbe pred vami, kar se tiče določitve števila naslov spremnik za področje dohodka in življenjskih pogojev, tudi tukaj imamo postopno izvajanje. V tem trenutku imamo ključna področja, to bo 2021, pa tudi moduli, ki bodo potem izvedeni Kasneje to zadeva otroke, predvsem zdravje, njihove razmere v mešanih združenih družinah in prikrajšanost. Ta delegirana uredba bo dopolnjena do konca tega leta, novembra recimo, z delegiranimi akti, ki bodo pokrivali 2022, zdravje na splošno, kao življenja in socialno participacijo. Poleg tega pa boste letos dobili še dva, dve delegirani uredbi. Ena se bo ukvarjala z izobraževanjem, vseživljenjskim učenjem. Za odrasle to bo izvedeno 2022 in potem še delegirana uredba za kazniče uporabe IKT v gospodinstvih in to bo izvedeno 2021. Torej bo, boste dobili junija letos. To, je bila, to so bile moje kratkovodne besede, vodna predstavitev, sedaj pa čakam na vaše vprašanje. Hvala lepa, ima kdo kakšno vprašanje, pripombo? Prosim. Hvala lepa. Zelo cenim, da ste dali tudi informacije o podatkih o invalidnosti. To se zbira v anketi, v anketi mm, za področje trga dela. Tako lahko bolje prepoznamo diskriminacijo, s katero se invalidi soočajo na trgu dela. Želel sem spomniti, da je to tudi dosežek Evropskega parlamenta med pogajanjem da imamo torej podatke o invalidih, vsake od anket. Zadovoljen sem, da je tako, kaj te 2017, ko so Združeni narodi ocenjevali, kako EU izvaja konvencijo Združenih narodov za invalidne osebe, je, bila to ravno, je bil to ravno element kritike, da EU ne spremlja ustrezno razmer invalidov. To je torej zelo dobro, da sedaj to obstaja. Želel sem torej podati čisto tehnični predlog Eurostatu, da bi v prihodnje vključili tudi modul za Evropsko zdravstveno področje. To, če je tri spremenljivke, ampak če prav razumem, bo Eurostat pravi samo dve. To je bilo nekoliko tehnično, sedaj pa bolj splošna pripomba vprašanje glede statističnih podatkov in glede podatkov o platformskih delavcih. Komisija von der Leyen in še pa posebno komisar Schmidt se želijo lotiti težav platformnih delavcev. Mislim, da je zelo pomembno, da vsi imamo ustrezne statistične podatke, kar se da hitro. Ne pa šele čez nekaj let, kajti to je tema, ki se želimo lotiti zelo hitro. Vprašanje je torej, kdaj predidevate, da boste imeli več podatkov o platformnih delavcih? Hvala. Hvala lepa, še kdo? No, uh... Ne. Morda samo še nekaj pripomb z moje strani. Zelo zanimive teme vseh anket zbiranja podatkov. V bistvu se to je to skladno z našimi prednostnimi nalogami in izzivi, s katerimi se soočamo, kar se tiče zaposlovanja in kar se tiče socialnih politik. Resnično pozdravljam, da okvirna uredba omogoča razvoj novih metodoloških postopkov, ko se dotikamo predvsem subpopulacij, tistih, ki so najbolj ranljive predvsem, in omogočamo statistike tudi na ravni NUC 2, potem tudi podatke na lokalni ravni na odgovoren in stroškovno očekovit način. Tako bomo lahko bolje prepoznali področja in regije, ki so najbolj izpostavljeni, ki najbolj potrebujejo sredstva. Tako bomo lahko potem sredstva namenjali bolj učinkovito. Prav tako mi je všeč, da v bistvu zbirate podatke iz gospodinstv iz realnega življenja in se ne osredotočate na statične podatke vlad držav članic, kaj ti, mislim, da niso vaš čas zanesljive. To je zelo pozitivno. Prav tako pa sem v delegiranem, delegiranem redbi o večletnem takočem načrtovanju videl, da imamo ad hoc model za 26, da moramo spremljivke še prepoznati dodati kasneje. Imamo potencijalne kandidata za ta modul. Kar se tiče platformnih delavcev in za nove oblike zaposlovanja, ki so povezane z digitalnim razvojem, bi bilo pomembno zbirati pomeno podatke na to temo. In to seveda za nas. Tako. Sedaj pa vam vračam besedo, prosim. Thank you. Um, thank you. Hvala lepa. Hvala, gospa predsednica, da ste omenili tudi regionalno razsežnost NOC 2. Pozabil sem spregovoriti o tem, to. tukaj smo tudi dosegli velik napredek, še pa posebno za prihodke in življenjske pogoje. Sedaj bolje odražamo raznolikost, upam in mislim, da bomo lahko bolje obveščali, bomo bliže realnim razmeram državljanom. Hvala lepa tudi za zaupanje, ki ste nam ga namenili, kar se tiče podatke, ki jih zbiramo. Po zakonu smo neodvisni, vsa naša prizadevanja pa gredo v smeri, da ponujemo realne informacije o resničnosti. Kar se tiče invalidnosti, to je velik uspeh. In to je seveda res zasluga Evropskega parlamenta, da je to bilo vključeno v anketo o delovni sili. To je torej potem res dodatna vrednost za več informacij o invalidih. Pa ne samo za to. Imeli bomo tudi več informacij o vseh ostalih razsežnostih, izobraževanje, zdravje, dohodek in življenjski pogoji in tako dalje. Nekako moramo imeti pravo ravnovesje med kvantiteto podatkov, ki jih zbiramo, in kriterij za zbiranje podatkov? Dve od treh spremljivk smo že uvedli za modul. Bomo videli, ali bo to dovolj uspešno. Mislim, da je ta zdravstveni modul svežen, ki mora ostati skupaj. Dobri razlogi obstaja za to. Je pa to gotovo pomembno vprašanje kar se tiče platformnih delavcev, pa tole. To je tudi visoko na dnevnem redu. Težava tukaj pa je, no, težava. Najprej moramo izvesti študijo o izvedljivosti. Fenomeni so novi in obstajajo nekatere težave pri prepoznavanju platformnega dela, pri prepoznavanju delavcev, ki so povezani s temi platformami. Torej, kaj počnemo v tem trenutku? Pripravljamo študijo o izvedljivosti, to bi naj bilo 2022, zato da bi potem zbrali prve podatke izven te zakonodaje, na podlagi džentlmenskega dogovora, ampak v veliko državah obstaja kar nekaj težav glede platformne ekonomije in bo veliko držav, ki bodo hoteli sodelovati, pripričan sem. Delamo na tem, pa tako kot pri drugih študijah o izvedljivosti, ki se pripravljajo. Ampak ta je gotovo pomembna samovednost. konferenca o statistiki, ki jo organizira Eurostat, bo podana na to temo, zato da boste bolje razumeli razmere. Statistične perspektive, vsi ste prisrčno vabljeni na to konferenco. Mislim, da je to to. Aha, zdaj pa mislim, da imamo še eno vprašanje, gospoda Falska. E, bardzo dziękuję za tą prezentację. Hvala lepa za to predstavitev in hvala lepa za vse podane informacije. Dovolite mi vprašanje. Kar se tiče postopka posvetovanja, kar se tiče delegiranih uredb. moramo razpravljati o tem tudi strokovnjaki iz nacionalnih držav. Ali ste sprejeli ustrezne korake za to? Govorite o novih temah, kot so migracije, naprimer, stranska politika, invalidne osebe. Med temi novimi temami imamo pa tudi področja, kjer je težko pridobiti podatke, naprimer tudi brezdomstvo. Dejali ste, da lahko tukaj pride do težav. Kot primer lahko navedem, da se na polskem vsaki dve leti enostavno prešteje brezdomce. In potem imamo precej natančne podatke o tem. Zato bi rada vprašala, kako želite zbirati te podatke. Potem pa imamo še eno področje, ki je tudi težavno. To so naprimer storitve oskrbe znotraj družine. In potem migracijska vprašanja. To so pomembna vprašanja, kaj ti potrebno se odzvati na potrebe socialne politike. Povejte pa mi še nekaj. Namreč tole, dan danes, ko je raven digitalizacije razmeroma visok, imamo vtis, da podatke dobimo precej pozno. Gre za neko časovno zamudo. Thank you. <clears throat> Thank you for these questions. Hvala za vaše vprašanje. Kar se tiče storitev znotraj družin, če gre recimo za storitev mlajše generacije starejšim ali pa storitve starejših za, mlad, za mlajše generacije. Tukaj imamo nekaj ad hoc modulov, ki ima opraviti z oskrbo otrok ali starejših. Res je, da je ta fenomen bolj prisoten v nekaterih državah kot druge. Naprimer na polskem je to zelo pogosto. Je pa res, da je to tudi pojav, ki pogosto ni institucionaliziran. Kar se pa tiče vprašanja, kaj narediti v, v zvezi z nacionalnimi predstavniki in tako naprej. Na področju statistike je običajno tako, da svet in parlament sprejmeta zakonodajo, države članice pa poskrbijo za zbiranje podatkov. Mi pripravimo zbirke podatkov v glavnem v sodelovanju z državami članicami. Podatke torej dobivamo iz držav članic. Kar se pa tiče brezdomstva je to resen problem. Tega se dobro zavedamo. Za inštrumenti, ki so nam na voljo, smo skušali iskati rešitve, postavili smo retrospektivna vprašanja ljudem, ki so bili del raziskave. Načeloma je tako, da brezdomcev ne intervjuvamo v naših raziskavah, kaj ti pač niso enostavno dosegljivi. Potrebovali bi drugačna orodja ali pa tipe raziskav, da bi jih lahko vključili vanje. Vem, da imajo nekatere države eh, cenzus ljudi, ki so brezdomni. vsekakor bi tukaj morali uporabiti drugačen pristop, sodelovati bi morali z združeni, z eh, dobrodelnimi eh, društvi, zato da bi dobili seznam ljudi, ki so v situaciji brezdomstva. To po eni strani, po drugi strani pa problem brezdomstva ni omejen na število ljudi, ki živijo na ulicah. veliko tudi brezdomcev, ki so naše neko začasno rešitev, začasno živijo pri družinah ali pa pri prijateljih ali pa v kakšni instituciji. Ampak tudi njih je treba zajeti v raziskave, ki preučujejo brezdomstvo. Zato uh, potrebujemo drugačen tip raziskav. Seveda je ta tema pomembna. Uh, ampak že ta sama eh, zakonodaja skuša priskrbeti tudi nekaj informacij o tem. Kar se tiče digitalizacije, skušali smo izboljšati čas, ki je potreben za obdelavo podatkov. Upam, da bomo pridobili eno leto pri zbiranju informacij o dohodkih, ki so primerni za preživetje. Tukaj pristojne organe v državah članicah pozivamo naj eh, uporabijo orodja, ki so na voljo. Pripravili smo študije izvedljivosti za dve študiji, ki sta zelo naporni za um, predmete teh raziskav. Bolje je treba izkoristiti orodja, na, ki so na voljo, zato da vemo, recimo, kaj ljudje nakupujejo. Ob tem je seveda treba zagotoviti varstvo podatkov in pa anonimnost teh izprašencev. Eh, Ampak pri tem, ko preučujemo, kaj ljudje kupujejo, morajo postopki biti hitrejši. Seveda pa moramo ob tem spoštovati splošno uredbo o varstvu podatkov in zaščititi je treba oziroma upoštevati dejstvo, da je treba to vršne podatke anonimizirati. Toliko z moje strani. Ja, to je tudi vse z naše strani. Hvala lepa za predstavitev in za to, da ste odgovarjali na naša vprašanja upam, da se bomo kmalo spet srečali, kaj ti res potrebujemo podatke, zato da lahko potem tudi sprejemamo obveščene politike in pa odločitve. Hvala tudi vam, spoštovani kolegi. Vidimo se jutri ob devetih.